Hvala lepa, hvala gospa kandidatka za komisarko. Hvala za vašo uvodno izjavo. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, v imenu ELS. Bo spregovoril Januš Levandovski, izvolite. Gospa kandidatka za komisarko. V Evropi potrebujemo veliko več naložb. Naložb je bilo lani 15 odstotkov manj kot leta 2007. Ampak to je zelo preprosto reči, to je neka mantra, vlagamo v delovna mesta in rast. Ampak tega ne bo, ne bomo dosegli, če ne bomo dejansko nekaj storili. Obstaja razlika med realnostjo in med tem, kar rečemo. To je še posebej pomembno za MSP-je. V vaši državi, naprimer, je to prav tako problem, kajti MSP-ji se soočajo z velikimi težavami pri dostopu do financ. Glede na to, da imate zelo bogate izkušnje na polskem, me zanima, Kateri so najboljši instrumenti v orodjarni Evrope, da se ta vrzel reši? Trg je tukaj pač neuspešen. In še eno vprašanje. Zanima me, kaj boste uporabljali za to, da spodbujate podjetja? Katera orodja? Dve minute. Hvala lepa. Na začetku lahko povem, da imam sedemletne izkušnje na tem področju. Sama menim, da ne gre za pomankanje finančnih sredstev. Gre za to, da se denar porablja na neostrezen način. To pomeni, da denar ne ustvarja največje možne dodane vrednosti. Kar zadeva MSP-je če sem pravilno razumela vaše vprašanje. Na voljo imamo več različnih instrumentov, tako na ravni komisije, kot tudi na ravni držav članic. V okviru mojega portfelja lahko omenim naprimer program COSME na ravni držav članic, pa začne veljati regionalna politika Včasih se bom zanesla na svoje pretekle izkušnje, ampak mislim, da lahko sedaj ponovim, da regionalna politika in regionalna sredstva, če se ustrezno porabljajo, lahko prinesajo pozitivne rezultate. Gre za učinek vzvoda in rezultati so lahko pozitivni. Sama sem bila temu priča na lasne oči. Zdaj pa kar zanima, kar zadeva različne načine za podpiranje MSP-jev. Povem vam lahko naslednje. Seveda, moramo iskati instrumente, kjer bo prišlo do največjega možnega učinka vzvoda. Učinke, pri katerih podjetniki ne bodo sedeli križem rok. Ne gre za nepovratna sredstva. Ne. Govorim o posojilih, instrumentih, ki temelijo na posojilih in tako naprej. Na osnovi mojih izkušenj na polskem vam lahko povem, predsednik prekinja. Prekinjal bom, takšna so naša pravila. Lahko dodate en stavek, ampak lepo prosim, držite se časa za govor. En stavek še. Torej, novim podjetjem lahko damo manjšo zoto denarja na voljo in to lahko pomaga zelo uh, veliko tem podjetjem. Čez nekaj let se to zagonsko podjetje prelevi v malo in srednje podjetje in tako naprej. Catherine van Bremt, socialisti. Hvala lepa, tukaj le sem. pozdravljeni. Hvala lepa za vašo uvodno izjavo, čeprav moram povedati, da kot socialisti menimo, da ne potrebujemo bolj liberalno Evropo, ampak potrebujemo Evropo, ki vlaga. Jean-Claude Juncker nam je vsem obljubil, da bo zagotovil 300 milijard evrov naložb v Evropi. To je za našo politično skupino zelo pomembno. Veliko ste govorili o industrializaciji, to je zelo pomembno, to pozdravljamo. Ampak morda bi vaše besede nekoliko preoblikovala. Sama bi rekla takole. Potrebujemo industrializacijo, ampak to bo nemogoče, če zadeve ne bomo zastavili trajnostno. Ta elementa sta združena. Dve vprašanje imam. Prvo je naslednje. Če si pogledamo industrializacijo, želite biti trajnostni. Zanima me, kateri bodo glavni sektori. Drugo vprašanje. 300 milijard Predsednik prekinja. Držati se moramo časa. 45 kolegic in kolegov bo zastavilo vprašanje. Res, držati se moramo časa, se opravičujem. Komisarka oziroma kandidatka za komisarko, izvolite. Vas lahko prosim, dve minuti. Lahko. Povtuže ešte raz. Eh, eh, Naj ponovim nekaj, kar sem povedala že prej. Prepričana sem, da moramo storiti vse, ko govorimo o koriščenju sredstev, ki so na voljo. Seveda v skladu z izjavo kandidata za predsednika komisije, gospoda Junkerja, govorimo o naložbenem svežnju, gospod Katajnen že dela na tem in v prvih nekaj mesecih svojega mandata boste imeli to na svojih mizah. In Prepričana sem, da moramo zagotoviti trajnostno rast, trajnostni razvoj. Upoštevati moramo vidike sociale, okolja in industrije. V svojem govoru sem naštela nekaj sektorjev. Te sektore sem torej že opredelila. Vendar, kako sem dejala, ne gre za to, da bi dali prednost samo določenim sektorjem v Evropi. Ne, poskrbeti moramo za vse sektorje. Omenila sem avtomobilski sektor, kemikalije, gradbeništvo. V bistvu so vse industrije nekako med seboj povezane in povezane tudi z drugimi industrijami, tudi z industrijo storitev. Še nekaj um, želim povedati, poskrbeti moramo, da nobenega od sektorjev ne pustimo ob strani. V Evropi nas čaka veliko dela, veliko sektorjev je potrebnih naše pozornosti, od jeklarske industrije do ustvarjalne industrije, turizma in tako naprej. Turizem je dejansko tretja veja gospodarstva v Evropi, zato mislim, da moramo v vsaki industriji programirati ukrepe ki nam bodo omogočili, da izvedemo inovacije. Hvala. Reformistov. Gospod Duda v imenu konzervativcev in reformistov. Gospa kandidatka za komisarko, dve vprašanji. V govoru ste omenili, da so pogosto eh, obresti nizke, poleg tega je veliko korupcije, ki lahko prevlada in pravzaprav je korupcijo lahko prepoznati, vendar pa eh, ta tudi ni vedno tako očitna z pravnega vidika. Eh, pogosto uničuje javni sistem naročanja. Zanima me, ali bo komisija proučila tudi težje primere, bolj zapletene primere to. Potem pa eh, še naslednje, rekli ste, da želite ukrepiti notranji trg. Med prednostnimi nalogami ste omenili dejavnosti, ki naj bi se osredotočile na tiste sektorje, ki bodo eh, prinesli največ konkurenčnosti. Eh, kaj pa menite o trajnostnem razvoju v Evropi? Izvolite. Mat, ktore... Glede javnih naročil naj povem naslednje. To temo po mojih izkušnjah vsi poznamo. Sama sem urejala številne projekte, 200 milijard evrov je bilo eh, v igri in zato so bila javna naročila zelo pomembna. Sprejet je bil svežen ukrepov o javnem naročanju in ta svežen ima za namen, da se odpre trg javnih naročil med državami članicami. 20 odstotkov evropskega eh, BDP-ja predstavljajo javna naročila. Samo 2 odstotka vsega tega pa so nakupi med državami članicami. To je bil prvi cilj ki smo ga želeli doseči. Drugi cilj pa je poenostavljanje sistema za tiste, ki uporabljajo javna naročila. Tretji vidik tega svežna pa so bile napake. Sama ne bi rekla, da gre ravno za korupcijo, ampak za napake. To je bilo tudi vključeno v svežen. Eh, zdaj bomo tesno spremljali, kako se bodo stvari odvijale v praksi. Pogosto. Po nekaj, kar se zdi, da bo na evropski ravni dobro delovalo, mogoče na ravni držav članic pokaže določene pomankljivosti. Moram pa povdariti naslednje. Če uprava dobro deluje in je sistem dobro premišljen, potem so tokovi javnega denarja jasni in tveganja eh, za korupcijo skoraj da ni. To sem jasno videla tudi na svoje oči. Eh, dobra administracija je ključnega pomena. Da, prosim mi vybačiť, ale... Dita Čarancova je naslednja. E, eh, Neubogane. Pardo prosim, pani Dita Čarancova. Thank you, chair. Uh, dear madam... Hvala, hvala, gospod predsednik, gospa Bjankovska. Komisija se je z aktom za mala podjetja eh, zavezala k načelu eh, think small first, torej razmišljaj najprej o majhnih. Eh, izvedli smo tudi teste za eh, preizkus tega, kako bo stvar delovala v praksi. Za nas liberalce je ključnega pomena, da so ti testi dobro izvedeni in da obstaja tudi določen manjvrski prostor za napredek. Sama želim poudariti pomen tega, da se posvetujemo z akteri, z majhnimi in srednjimi podjetji in drugimi, eh, preden se ta eh, zakonodajni akt uveljavi. Ali mislite, da je bilo načelo dobro uveljavljeno v novi evropski zakonodaji? To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, kako boste zagotovili, da bodo testi na majhnih in srednjih podjetjih dobro izvedeni za vse naslednje projekte, ki jih boste pripravili. Hvala. Prosim za odgovor. Hvala za to vprašanje. To je ena od tem, na katero bi se rada osredotočila. Takih tem je seveda veliko. Uh, če se kdo odloči ustanoviti podjetje eh, na evropski ravni, eh, se zdaj sooča s eh, številnimi ovirami na lokalni, regionalni in tudi nacionalni ravni. Torej, najprej bomo skušali poenostaviti stvari za majhna podjetja. Sama sem že omenila, da je trenutno na voljo kar nekaj orodij in prek teh orodij lahko ocenimo učinek, preden se določen akt začne izvajati. Vsa ta orodja bomo uporabljali še naprej in uporabljali jih bomo do konca procesa. Ne moremo si privoščiti situacije, ko bi imeli neko študijo učinka in ko bi vedeli, da eh, nek zakonodajni akt pravzaprav povečuje eh, birokratska bremena za podjetja. Eh, torej, v takem primeru je vsekakor treba nekaj narediti. Eh, sodelovala bom z gospodom Timermansom, ki bo osebno odgovoren za boljše upravljanje in za refit. Skušala bom narediti vse, kar bo v moji moči, zato, da se poenostavijo upravni postopki, časovno gledano in tudi stroškovno gledano. Pa še nekaj, kar ste omenili tudi vi. Mislim, da bi morali eh, začeti eh, s postopkom posvetovanja z vsemi udeleženimi stranmi, torej s podjetji, organizacijami potrošnikov, nevladnimi organizacijami. Vsi ti bi morali biti vključeni v proces. Hvala, Denis De Jong iz skupine GUE. Hvala, gospod predsednik gospa Bjenkovska. Omenili ste tudi zdravstveni sektor, ki naj bi prevladal nad gospodarskim oziroma eh, ki je vaša prva prednostna naloga. Mi smo proti temu, da eh, zdravila in pa medicinska oprema uh, iz zdravstvenega sistema prehajajo v ekonomski eh, sektor oziroma da eh, eh, gre vse to na trg. Upamo, da se bo tukaj stvar obrnila. Ali boste zagotovili v komisiji gospoda Junkarja, da se bo to res zgodilo? Hvala. Hvala. to, da je farmacevtska industrija vključena v isti portfel kot drugi sektor industrije, je po mojem mnenju upravičeno. Farmacevtska industrija je eh, najmočnejša veja industrije na svetu in Evropska unija je tretja največja izvoznica na svetu. Zdravje in varnost pacijentov bo moja prva prednostna naloga, kot tudi dostopnost zdravil, ne glede na to, eh, eh, kako bomo eh, z organizacijskega vidika obravnavali ta portfelj. Vse uredbe na farmacevskem področju je Evropska unija sprejela pred petimi leti. Eh, takrat je ta sektor pokrival generalni direktorat eh, za podjetništvo, DG Enterprise. Omenila sem štiri točke. Zdravje, varnost, kakovost in dostopnost. To bodo naše glavne prednostne naloge. Zame in za moje kolege. še en argument je, ki govori za eh, to rešitev, to je inovativen sektor in eh, portfelj, kot ga je predlagal predsednik Juncker, ko imamo na eni strani skupni trg, eh, po drugi strani pa skupni trg za storitve in blago, na drugi strani pa industrijo in podjetja, pa tudi inovacije, ki gre z roko v roki z industrijo. Mislim, da je to ustrezna rešitev, ki bo v praksi dobro delovala vse skupaj bo zelo učinkovito. Zdi se mi, da je bolje eh, to vse spraviti v en portfelj. Hvala lepo, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospod Vinkovska. Na začetku leta je Evropski parlament sprejel poročito, poročilo o industrijski politiki. Večina je bila zelo velika. Cilj je, da bi zagotovili renesanso industrije za trajnostno Evropo. Brez trajnosti v, v prihodnosti prav to ne bomo imeli konkurenčnosti. Zanima me, kaj boste storili vi v okviru Evropskega semestra za to, da se bodo te obljube izpolnile. Drugo vprašanje, kako boste poskrbeli, da bodo ostali visoki standardi kakovosti v okviru dualnega sistema izobraževanja. To bi lahko prispevalo k boju proti brezposobnosti mladih. Hvala. Hvala, prosim za odgovor. Predstavijo, tako jak eh, e, mluvim v, v vstempje. Najlepša hvala kot sem že povedala v svojem vodnem nagovoru, bi rada v naslednjih desetih mesecih predstavila načrt, ki bo bolj jasno določil eh, to, kako bomo izvajali industrijsko politiko in kako bomo podpirali to politiko. Jasno je, da je taka politika nujno potrebna v 21. stoletju, mora biti uravnotežena in. Uh, sili, konkurenčnosti, trajne rasti, eh, nizkoogličnega gospodarstva morajo biti povezani in morajo prinašati koristi celotni družbi. Ključnega pomena tukaj so inovacije in to bo ena od bistvenih točk v mojem načrtu, ki vam ga bom kmalo predstavila. Inovacije, napredna tehnologija, energetska učinkovitost in učinkovitost pri surovinah. Vse to morajo biti stebri naše industrije v Evropi. Osredotočiti bi se morali tudi na eh, modernizacijo naše produktivne baze, potem uporabljati najnaprednejšo tehnologijo in omogočiti tudi razvoj tehnologije. Jaz sama in tudi komisar, ki bo odgovoren za inovacije, pa tudi komisar za okolje, vsi skupaj bomo skušali najti načine in instrumente, kako bomo podprli to politiko. Potem pa izobraževanje, dvojni izobraževalni sistem. Mislim, da je tak sistem zelo dober. Eh, tak sistem podpira delovna mesta v Evropi. Dober je za. Uh, ponudnike delovnih mest eh, in mislim, da ne bi smeli iskati drugačne rešitve. Gospod Boreli, izvolite. MSP so tisti, ki ustvarjajo delovno mesta. In to so pravzaprav edina podjetja, ki znajo na konkreten in učinkovit način izraziti tudi solidarnost. Za obrtnika je Evropska unija pomenila predvsem veliko breme. Vedno ste dajali prednost bankam, MSP-ji, ki so delali na trgu, zagotavljali delovna mesta, pa nimajo sedaj možnosti dostopati do posojil. To pa zaradi tega, ker ste banke postavili v preveč tok okvir, banke ne znajo več prepoznati potencijala MSP-jev, ki potrebujejo sredstva tudi zato, da uveljavljajo vse tiste to, kar imajo potencial, znanje delavcev in tako naprej. Spremeniti bo treba bančni sistem tako, da bodo tudi MSP-ji lahko lažje dostopali do posojil in zagotavljali več naložb. Prosim, odpovič, panjo. Hvala za vprašanje. Zdaj pa bomo slišali odgovor. Najlepša hvala. Tri stvari so ključnega pomena za majhna in srednja podjetja, to je dostop do kapitala in do trga, pa tudi boljše upravljanje. Torej, te tri stvari bom vse obravnavala. Evropska zakonodaja bi morala biti enostavna, predstavljati manjše breme in biti bolj relevantna za majhna in srednja podjetja. To niso samo besede. Vsaj delno mi bo gotovo uspelo pri urejanju evropske zakonodaje na tem področju. Kar se tiče dostopa do financiranja, bom uporabila vse obstoječe metode in sicer v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko, z investicijskim skladom in še drugimi recipročnimi instrumenti, ki so v določenih državah članicah že dobro delovali. Vse možne načine bomo uporabili za to, da se bo izboljšal dostop do financiranja za majhna in srednja podjetja. To je namreč eh, največja ovira, s katero se podjetja soočajo. Kar zadeva inovacije, pa čisto na kratko. industrija je eh, največji mm, proizvajalec inovacij in majhna in srednja podjetja eh, tukaj igrajo pomembno vlogo. Mi bi morali inovacije podpirati od samega začetka, od same ideje. E, morali bi sprejeti sveženo sodelovanje med univerzami in podjetji. E, da bi uh, uvedli nek prototip in ga potem tudi tržili. E, na začetku bi mogoče uh, lahko uh, dali uh, finančna sredstva na voljo za razvoj inovacij in potem pomagali tudi pri trženju. Runda, Hvala. Zdaj prehajamo na naslednji krog uh, govorcev. Uh, gospod uh, Seinfeld. La razvoju. Hvala, gospod predsednik, spoštovana gospa kandidatka. Za uh, socialni in ekonomski razvoj Evropske unije je pomembno to, da notranji trg dobro deluje. In v tem smislu je zelo pomembno zagotoviti uh, popolno izvajanje direktive o storitvah. Če si ogledate prakso, pa vidite številne primere, uh, ko izvajanje te direktive ni ustrezno. Uh, to je lahko pogojeno z ovirami, eh, z okoljem za podjetja, eh, neugodnim splošnim okoljem. Poleg tega so s tem povezani primeri korupcije, ki so bili tudi že omenjeni. Imamo veliko preveč eh, birokracije, pa še vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij je tudi problem. Naprimer, še posebej pri čezmejnem uh, sodelovanju. Uh, delovno pravo je tukaj problem in upam, da bo se lahko omejili te negativne pojave. Uh, torej, kandidatka za komisarko je verjetno že pričakovala tako vprašanje. Zdaj pa je na vrsti odgovor. Si. Že. To je demokracija. omenila sem že, da ne moremo imeti notranjega trga, če ne izpolnimo njegovih zahtev, ko gre za blago in storitve. Sama imam eh, seznam štirih ciljev. Glavna prioriteta tukaj pa je gotovo to, da se v polni meri začne izvajati direktiva o storitvah, pa tudi nova revidirana direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij imeli bomo nično toleranco do tistih, ki direktive ne bodo dobro izvajali. Mislim, da je to zelo pomemben del našega trga. Blago predstavlja približno 80 odstotkov trga, eh, storitve pa 20 odstotkov. Ta direktiva eh, že velja in jo je zdaj treba izvajati. ko uh, pogledamo potencijalne ovire, uh, pa naj povem naslednje. Leta uh, eh, 2015 vas bomo seznanili uh, s temi ovirami, predstavili bomo študijo na tem področju. V drugem delu vprašanja pa ste spraševali še o ovirah pri prostem pretoku delavcev in pa priznavanju kvalifikacij. Kot veste, imamo novo revidirano direktivo iz leta 2012. Uvedenih je bilo kar nekaj sprememb. Eh, poleg tega so bili uvedeni novi ukrepi glede priznavanja kvalifikacij v EU. Posvetovala se bom še eh, s predstavniki posameznih poklicev in drugimi akteri, da bi odstranili vse te neupravičene ovire. Hvala. Gospa Rodriguez je naslednja. Uh, uh, Hvala. Notranji trg lahko prinese veliko koristi za ustvarjanje delovnih mest in rasti, lahko pa tudi spodkople naše socialne standarde, če ni dobro reguliran. Moje vprašanje je zato naslednje. Kako boste upoštevali uh, uh horizontalno socialno klauzulo, ki jo predvideva Lizbonska pogodba? in kako boste upoštevali socialno dimenzijo, ko boste izvajali tudi ocene eksante in ekspost. Kakšen je vaš eh, koncept boljšega upravljanja, kako vi to razumete? Hvala, prosim za odgovor. Hvala. To sem tudi že omenila. Trdno sem prepričana, da je socialni vidik notranjega trga v evropski industrijski politiki zelo pomemben. Notranji trg ni nekaj, kar je pomembno samo po sebi, to je samo orodje za ustvarjanje rasti in delovnih mest osredotočiti bi se morali na sektorje z največjim potencialom, hkrati pa bi morale obstajati tudi socialne klauzule in pa okoljske klauzule. Te se zdaj uvajajo, naprimer, v svežno javnem naročanju. Tam že obstaja možnost, da se uh, take klauzule izvaja pri uh, javnih naročilih. Prepričana sem, da Evropa lahko ostane konkurenčna, da lahko uh, uh, konkurira s kakovostjo izdelkov, pa tudi s kakovostjo življenja uh, in s kakovostjo storitev. In to si ni v nasprotju. Rekla sem uh, na začetku, uh, Eh, da ni vprašanje v tem, ali potrebujemo bolj socialno ali bolj liberalno Evropo, potrebujemo enotno Evropo. Hvala. Ashley Fox, naslednji mufca. Hvala lepa, gospod Fox. Hvala lepa, predsednik. Lepo pozdravljeni, gospa Bjankovska. Pred vami sedim. Zadnja komisija je sprožila posvetovanja, zato da bi našli deset najbolj obremenjujočih zakonodajnih aktov za MSP-je. Potem je bilo objavljeno sporočilo, izdana je bila izjava za tisk, veliko se je govorilo o tem, ampak malo ukrepov je bilo sprejetih. Zato me zanima, kateri zakonodajni akt bi vi najraje ukinili, zato da bi pomagali MSP-jem. Samo enega izberite. E, poznam ta seznam vem o čem govorite težko bi opredelila en sam zakonodajni akt lahko pa vam zagotovim gospod popolnoma iskreno da sem govorila 15 minut. Nikoli ne govorim tako dolgo, raje hitreje ukrepam lahko vam zagotovim, da bomo se z nam še enkrat preučili, da se bomo še enkrat posvetovali, tako da bom tudi sama bolje seznanjena s tem, da bom lahko vplivala na to. Sama poznam podjetja, sama sem sodelovala v poslovnem svetu, tako da vam lahko povem, da ne bomo pripravili zgolj nekega seznama z namenom, da seznam pripravimo in ga potem pospravimo v predal. Začeli bomo delati na vseh teh zadevah že v prvih tednih, če me boste seveda potrdili za komisarko. Prvih nekaj tednov bomo posvetili temu. Morda bom kasneje lahko izbrala več kot en zakonodajni akt, lahko 10, 12 ali še več. Hvala lepa, Kaja Kalas je naslednja. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa kandidatka za komisarko. V prejšnjih odgovorih ste omenili javna naročila, kako pravzaprav javna naročila v realnem življenju ne delujejo, zlasti ne čezmejna javna naročila, ki predstavljajo majhen delež javnih naročil nasploh. Zato me zanima, katere konkretne ukrepe bi vi sprejeli, če boste potrjeni kot komisarka z namenom, da se poenostavijo čezmejna javna naročila kateri bi morali biti tisti naslednji koraki, da bi zmanjšali upravno breme, ki ga nosijo podjetja. Še vprašanje, ki je vezano na to. Omenili ste goljufije, korupcijo, vse se pojavlja v kontekstu javnih naročil. Študije kažejo, da 20 do 25 odstotkov vrednosti k pogodbeni ceni predstavlja goljufije. Hvala lepa, mi je žal, da vas prekinjam. Odgovor, gospa kandidatka. Najbardziej konkretne działania. Na voljo imamo nov svežen o javnih naročilih v Evropi. Spomladi leta se je začel veljati in zaradi tega svežnja se tudi sprejema konkretni ukrepi drži, da je udeležba na javnih naročilih strani tujih podjetij precej nizka. Več razlogov je, zakaj pri čezmejnih javnih naročilih ni tolikšne udeležbe. Nekatera javna naročila se nanašajo naprimer na storitve, ki so že po naravi sami v manjši meri predmet mednarodnega ali čezmejnega trgovanja. Zato bom sama predvsem preverila, kako se izvaja ta svežen. Prejšnja komisija je sprejela nov svežen na tem področju. Ta svežen ponuja rešitve, ki so namenjene temu, da se poviša delež javnih naročil, pri katerih sodelujejo tuja podjetja oziroma podjetja, ki delujejo čezmejno. V tem pregledu, ki ga bomo opravili, bomo, upam, lahko tudi izpostavili tiste točke, kjer svežen deluje tako, kot bi moral. Kaj pa drugo vprašanje, ne vemo, če ste spraševali. Drugo vprašanje se je nanašalo na to, kako boste odpravili korupcijo pri javnih naročilih. To sem že omenila. Izkušnje kažejo, moje izkušnje kažejo, da. Bi morali storiti veliko na tem področju. Izredni ukrepi bi morali biti sprejeti za boj proti to vrstnim pojavom, ker gre za kazniva dejanja. Zato bi v prvi vrsti morali organizirati sistem na pregleden način, da bomo vedeli, kako se denar porablja. Predvsem pa je treba izpeljati postopke porabe javnega denarja, tako kot je treba. Sama imam pozitivne izkušnje na tem področju. Uh, tako da lahko odkrito govorimo o tem. Ni treba, da je vsak ukrep represiva, da bi bil uspešen. Izvolite, gospa Ford, predajam vam predsedovanje. No, dobra novica je, da ste četrtino vprašanj že prejeli, ste že pustili za seboj četrtino tega zaslišanja. Kolega Silikiotis iz Gue. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsi pravijo, da so MSP-ji hrbtenica evropskega gospodarstva. Pri MSP-jih je problem v tem, da nimajo dostopa do sredstev. In tudi sredstva, ki jih namenjamo za MSP-je, se vse bolj krčijo. MSP-ji bodo vedno morali tekmovati z velikimi multinacionalkami, kar je problematično. Poleg tega se pojavljajo težave zlasti v južnem delu Evrope. Države kot je Cipr morajo naprimer tekmovati z državami, v katerih se izvaja program zanima me, če boste storili karkoli za to, da bodo MSP-ji lažje poslovali, zlasti tisti v državah na jugu Evrope. In odgovor, gospa. Większość mojega portfolio, zarovno ta zvezana ze vspulne, ne tudi. Večji delež mojega portfelja zajema MSP-je. MSP-ji so prednostna naloga, to verjetno veste. Pomemben pa je tudi skupen trg storitev in blaga. Ne smete pozabiti niti na industrijo. Vse to je v mojem portfelju in mi si želimo, da bi v vseh teh vidikih poenostavili življenje MSP-jem. Ustvariti želimo nova delovna mesta. Vemo, da industrija ne obstaja v vakumu. Vse je med seboj povezano če se odločimo, da pripravimo v začetku prihodnega leta novo industrijsko politiko, bomo zagotovo tudi MSP je prednostno obravnavali. Dostop do kapitala, dostop do trga, dostop do informacij. To je tisto, česar MSP-ji nimajo. MSP-ji so pogosto tisti, ki potegnajo takratko. Ne vedo niti tega, na koga naj se obrnajo v banki. Ne vedo, katere institucije bi jim lahko pomagale pri iskanju finančne podpore. Predvsem pa potrebujemo boljši regulativni okvir. Že kolegi Foxu sem to povedala. Seznam najbolj zatirajočih zakonodajnih aktov je tisto, kar bom kot prvo pripravila. In to velja za celotno Evropsko unijo. Pripravili bomo seznam za celotno unijo, ne zgolj za države na jugu. Lahko mi verjamete, da se MSP-ji na jugu Evrope soočajo z istimi problemi kot MSP-ji drugot po Evropi. So pa tu seveda tudi problemi, ki so bolj vezani na nacionalne politike. Mi smo tisti, ki moramo poskrbeti za to, da bo denar prišel tja, kamor mora. Hvala lepa. Gospod gospod Dura iz Zelenih. Hvala lepa, gospa predsedujoča, tu sem. Gospa Binkovska, prej ste rekli, da vas zanima okolje, da vas zanimajo tako vprašanja vezana na trajnostno proizvodnjo kot trajnostno potrošnjo. In vesel sem, da ste to izrekli. Verjetno veste, da smo se mi zauzeli za bolj trajnostno potrošnjo. Želeli smo da bi tudi industrija delovala bolj trajnostno, da bi potrošniki imeli na voljo boljše informacije glede življenskega cikla proizvodov. Mislim, da če bomo podaljšali življenski cikl proizvodov, bomo povečali zaupanje državljanov in s tem spodbudili uspešnost podjetij. Sočasno se bo zmanjšal tudi okoljski otis. Zanima me, če boste sprejeli kakšen ukrep, zato da bi se podaljšala življenska doba proizvodov, ki se nahajajo na notranjem trgu. Imate morda kakšen konkreten predlog, kako se boriti proti programiranemu zastaranju proizvodov? Hvala lepa. Ja, dejansko imam namere v tej smeri. Tisti, ki ste stari toliko kot jaz, verjetno veste, da so proizvodi v 70-ih letih delovali tudi po 20 let, danes proizvod deluje nekje 5 let. Stvari bomo preverili, če gre tu za nepoštene trgovinske prakse, jih je treba seveda prekiniti. Potrošniki so tisti, ki bi morali imeti na voljo vse informacije s tem v zvezi. Uh, Moramo pa biti previdni, da ne bomo kakorkoli ovirali naše industrije in krnili njene konkurenčnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Parker. Hvala, predsednica. Lepo pozdravljena, kandidatka za komisarko. Samo komisija ima pravico do pobude za zakonodajni akt in za preklic zakonodajnega akta. Vi pa ste v odgovorih zapisali, da želite zmanjšati birokracijo. Zanima me, koliko direktiv, uredb, zakonodajnih aktov nameravate preklicati. Vaša vloga je tudi, da se ukvarjate z MSP-ji. In MSP-ji so še posebej obremenjeni zaradi evropske zakonodaje. MSP-ji ne zmorejo nositi upravnih stroškov, kot jih lahko nosi gospodarstvo obsega. Verjetno veste, da z dodatno zakonodajo samo ovirate dostop do trga, da s tem omejujete delovanje malih podjetij. Zanima me, ali ste kdaj imeli plačeno službo v zasebnem sektorju, koliko podjetniških izkušenj imate. Ne, natomja... ne, nikoli nisem delala v zasebnem sektorju in tam prejemala plačila, sem pa 20 let delala na podpornih instrumentih za MSP-je, tako da imam zelo dobro znanje z tega področja, poznam težave, s katerimi se MSP-ji soočajo, predvsem zaradi napačne zakonodaje na nacionalni in evropski ravni. Vsaka država članica ima tudi svoje birokratske postopke in težave, ki so vezani vezane na zakonodajo. MSP-ji imajo pogosto dokaj zvezane roke. Kot sem že povedala, v tej fazi ne želim niti ne morem reči, da bomo ne vem, sprejeli en zakonodajni akt in ukinili dva zakonodajna akta kar v enem zamahu. Lahko vam pa obljubim, da se bo pregled, ki se je začel v prejšnjem mandatu, nadaljeval tudi v tem mandatu. Preveriti moramo, katere zakonodajne akte je treba preklicati in razveljaviti. Tisti zakonodajni akti, ki se bodo izvali, pa morajo biti res najbolj pomembni. Hvala lepa. Kolega Bej. Gospa komisarka, v sodbi z 2. februarja 2012 je sodišče Evropske unije prisililo Evropsko unijo, da zmanjša obdavčenje čevljev iz Kitajske in Vietnama. In parlament je to podprl v enem od redkih trenutkov svoje lucidnosti. Mi smo se žal potem odločili, da nacionalnih gospodarstv ne bomo več ščitili. Zanima me, ali boste podprli vse tiste vlade, ki se zauzemajo za nacionalno proizvodnjo, ki se borijo proti tujim akterjem. Mislim, da ne bi smeli preveč strogo in liberalno tolmačiti načela prostega pretoka blaga storitev. Zanima me, ali boste tudi v okviru Svetovne trgovinske organizacije zahtevali, da se sprejmajo ukrepi, s katerimi bomo zaščitili našo industrijo, namesto da, ne, namesto, da samo pokleknemo vedno pred interesi američanov in drugih svetovnih partnerjev. Hvala lepa. Uvodoma sem želela to povedati, vendar sem ta del črtala, ker sem bila predolga. Prej sem rekla, da ne želim, da bi se kakršne koli dogme izvajale na eni ali drugi strani in tega stališča se bom držala. Če želimo biti vodilni pri ustvarjanju delovnih mest, če želimo zagotavljati visoko stopnjo blagostanja za državljane, potem potrebujemo politike, ki bodo usmerjene v konkurenčnost. Zauzeti bomo morali poglobljen pristop do industrijskih vprašanj, do vprašanj vezanih na MSP-je. Ne smemo pa postavljati pod vprašaj tega, da visoki standardi, ki jih nalagamo sebi, včasih onemogočajo našim podjetjem, da bi bila bolj konkurenčna na liberaliziranem globalnem trgu. To pomeni, da moramo braniti svoje interese na bolj aktiven način. Verjamem, da instrumenti, ki jih imamo na voljo, morajo biti del pogajanj na področju mednarodne trgovine. Te instrumente moramo uporabiti. Je pa tudi res, da se Evropa ne more zapreti pred svetom. Sodelujemo tudi v svetovni trgovini, v državah izven Unije, na tretjih trgih in to je pomembno zlasti z vidika inovacij. Evropa je pač kraj, kjer se veliko dogaja in prav je, da se pri nas veliko dogaja. Poskrbeti moramo za to, da bodo na področju mednarodne trgovine veljala enaka pravila. Prej sem že omenila vzajemnost. Še vedno moramo ohranjati svoje standarde, kajti Evropa mora postati kraj, kjer se bo na novo vlagalo. Hvala lepa, gospa Morano, ELS. Hvala lepa. Konkreten primer, gospa komisarka. Podjetje Krovozje je v težkem položaju in številni MSP-ji so v podobnem položaju, predvsem zaradi visokih cen energentov. 20 odstotkov stroškov proizvodnje nosijo ta podjetja zaradi cen energentov, to je nekje 2 milijona evrov letno. Včasih ta podjetja plačujejo od 40 do 65 odstotkov svojih stroškov zgolj zaradi visokih cen nafte in plina. Kaj se dogaja potem naprimer z okoljem? s pogoji iz področja odpadkov in tako naprej. Ali boste podprli plin iz krilavcev ali boste podpirali naložbe v MSP-je, zato da bodo tudi ti lahko izpolnili okoljske standarde. Ali boste zato namenili tudi tistih 300 milijard evrov, ki jih je omenil predsednik komisije? Bardzo dziękuję za to pytanie, pani poseł. Hvala lepa za to vprašanje. Res je, da so cene energentov v Evropi ene najvišjih, da je to tudi razlog, zakaj naša podjetja niso tako konkurenčna. Logično je, da moramo storiti vse, kar lahko. Je pa res, da vsaka posamezna država članica odloča o svoji energetski mešanici. O tem se ne odloča na evropski ravni. Držati se moramo pravil, ki so opredeljena na evropski ravni, vendar ko gre za energetsko mešanico, ki jo uporablja vsaka država članica, ta odločitev se sprejema na ravni držav članic. Nobenega dvoma ni, da je dostop do energije ključnega pomena, če želimo zagotoviti konkurenčno evropsko gospodarstvo. Morajo pa biti energenti dostopni po konkurenčnih cenah. Včeraj je kandidat za komisarja Kanjete omenil, da potrebujemo večje naložbe v infrastrukturo na energetskem trgu. Sama bom storila vse v svoji moči, da ga pri tem podprem. Izjemno pomembno je, da uporabimo vse potencijalne vire energije. Izkoristiti je treba vse možnosti, ki jih imamo. Vi ste omenili plin iz krilovca, vendar moramo pri tem konkretnem primeru sprejeti tudi dodatne varnostne ukrepe celoten kolegi komisarjev se bo ukvarjal s to vrstnimi vprašanji, ker so res pomembna. Sami ste omenili, da je pri večini računov za proizvodnjo največji delež moč pripisati stroškom energije. Gospa Toja, hvala, tri kratka vprašanja. Želite izboljšati dostop MSP-jo do finančnih verov, vse lepo in prav, ampak lepo prosim. Konkretno povejte, kako nameravate to doseči. Evropska investicijska banka da je sredstva preko finančnih posrednikov, ki opredeljujejo ne vem kakšne pogoje vse glede posojil. Podjetja pravijo, da denar prejemajo pozno, da se do njega težko dokopljajo, skratka, da je vse precej zapleteno. V okviru EU 2020 piše, da moramo spoštovati različne oblike podjetij. Zanima me, kako boste zagotovili enakopravne pogoje za podjetja, zadruge, vzajemne in tako naprej. Mislim, da se je začel pripravljati Evropski statut s tem v zvezi. Ne vem, ali boste na tem nadaljevali ali ne. Zadnje raziskave kažejo, da so omrežja najbolj primerna za izhod iz krize in za odpravo neenakosti. Ali boste te podjetniška omrežja spodbujali ali ne? Najlepša hvala. Na evropski ravni imamo na voljo kar nekaj sredstev, tudi regionalni skladi so na voljo. In regionalni skladi so za številne države ključni vir financiranja MSP-jev. Omenili ste tudi Evropsko investicijsko banko, imamo Evropski investicijski sklad. To je sklad, ki je bil do sedaj zelo uspešen. Posojila so namreč prihajala prav iz tega sklada. Na voljo imamo tudi komisijni instrument, ki se imenuje Kosme. 2,3 milijarde evrov je v tem instrumentu. Vse te instrumente bomo aktivno uporabljali. Zavedam se, da ko enkrat pripraviš instrument za podjetja in ga financiraš z javnimi sredstvi, se zelo skrbno spremlja, kako se ta denar porablja. Res je, da lahko pride do zamude pri izplačilih, ampak vse je odvisno od posameznega primera. Mi bomo seveda pritisnili na posamezne operaterje, zato da bodo instrumenti čim bolj enostavni. Zlasti tisti instrumenti, ki so namenjeni najmanjšim podjetjem ali pa zagonskim podjetjem. Instrumenti morajo biti enostavni, sicer ne bodo delovali. Nekaj pravnih rešitev je bilo pripravljenih, kar zadeva zamude pri plačilih za MSP-jih. V mislih imam obdobje, znotraj katerega mora priti do plačila Namesto 60 dni smo ta rok skrajšali na 30 dni. V 30 dnevih bo treba plačati račun, ki ga izstavi MSP. Na podlagi svojih izkušenj vem, da MSP-ji lahko bankrotirajo medtem, ko čakajo, da se plača račun za upravljeno storitev ali dostavljeno blago. Takšni pravni ukrepi bodo prinesli rezultate, predvsem pa nam bodo pomagali pri MSP-jih. Hvala lepa, gospod Grobarček. Gospa kandidatka, ponovna industrializacija Evrope je pomembna za Evropo, tega se vsi zavedamo. Manj industrije pomeni manj delovnih mest, to pa pomeni, da se mladi izseljujejo, tako kot na polskem. Vem, da se tudi v večini držav na vzhodu in jugu Evrope s tem problemom soočajo. V svojem govoru ste omenili, da želite vlagati v ponovno industrializacijo, ki temeli na nizkoogličnem pristopu. Kaj to pomeni? Ali to pomeni, da ste vi za to, da se omeji o premo kot edini vir? Mogu tylko povtoriti, dodając jedno zdanje do... Ponovim lahko samo to, kar sem povedala že prej. Dodala bom le stavek. Energetska mešanica, vključno z obema vrstama premoga, spada v pristojnost držav članic. Države članice se bodo odločile, koliko in iz katerega vira bodo črpale energijo. Seveda morajo spoštovati pravila Evropske unije. In kakor veste, nas kmalo čaka srečanje na vrhu, kjer bo odločena podnebna politika Evropske unije in tudi vsi vidiki, ki ste jih omenili vi. Vendar, do takrat ne moremo naprej sprejemati odločitev ali rešitev. Vsaj kar zadeva podnebno politiko nasloh. Ponavljam, ponavljam še enkrat to, kar sem povedal prej. Cene energije v Evropi se morajo spustiti. Premok je komponenta energetske mešanice, ima pravico, da tam tudi ostane, seveda v skladu z odločitvijo držav članic, pod pogojem, da države članice izpolnjujejo pravila in spoštujejo regulacije na evropski ravni. Standardi so včasih prav visoki. Gospod Grabrandi, Alde. You, Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa Bjenkovska, učinkovitost verov je povezana tudi s trajnostno rabo verov, od surovin, vode, zraka, ekosistemov in tako naprej. To je osnova za spreminjanje gospodarskega modela. Vodilne pobude v strategiji 2020 so namenjene tudi zagotavljanju delovnih mest in gospodarski rasti. Želimo znišati stroške, spodbuditi konkurenčnost v Evropski uniji. S tem bomo privrčevali več kot 600 milijard letno, vsaj komisija to predvideva v svojem svežnju okrožnem gospodarstvu. Se vam zdi, da bi v osrčju industrijske politike morali vzpostaviti učinkovito rabo verov. Trajnost in konkurenčnost ne samo, da hodite z roko v roki, temveč krepita druga drugo. Bolj konkretno se vam zdi, da potrebujemo vodilne kazalnike in tudi cilje, ko gre za učinkovito rabo virov. Hvala. E, Hvala lepa. Če se najprej dotaknem prvega vprašanja, popolnoma se strinjam z vami. Eden od ciljev naše politike na področju virov bi moral biti tudi ta, da se v celoti izvede pobuda za surovine. Pri surovinah je pomembna predvsem gotova oskrba, dostopnost po nizkih cenah, Tu moramo vzpostaviti dobre stike s tretjimi državami, iz katerih prihajajo te ključne surovine. Dvoje pa je odvisno od nas - raziskave in inovacije na področju surovin. Poskrbeti moramo za energetsko učinkovito, za učinkovito rabo virov, za konkurenčnost, ko gre za upravljanje z odpadki in recikliranje, naprimer tudi ko gre za nove trge, za reciklirane proizvode, tu bo treba nekaj storiti. To pa je vezano tudi na življenski cikl proizvodov. Pred nekaj minutami je to omenil eden od kolegov. Tako da se kar strinjam. Energetska učinkovitost, politika virov, to ni nekaj, kar moti industrijo, temveč jo podpira. Hvala. Dennis de Jong, skupine GUE. Mevrouw Binkowska, ik krijg een tweede vraag. En... Hvala lepa, gospa Binkowska, še eno vprašanje bi imel za vas. Upam, da boste konkretno odgovorili na nj. Mislim, da se oba zauzemava za MSP-je, da bi jih morali prednostno obravnavati, verjetno ni dvoma. Je pa res, da imajo MSP-ji precejšnje težave, ko gre za plačevanje računov, ko gre za naprimer razklepanje različnih dogovorov, tudi naprimer na področju franšiz. Oboje ste verjetno slišali, je po mnenju parlamenta ključnega pomena. Upam, da boste ponudili kakšen konkreten odgovor. Bardzo dziękuję. Najlepša hvala. Hvala lepa za ta vprašanja. MSP-ji so nedvomno pomembni, vendar je tudi industrija pomembna, enako velja za industrijske politike. Oba vidika sta med seboj povezana in v vseh teh primerjih se mi zdi, da bi morali poskrbeti predvsem za to, da se odpravijo nepoštene prakse. vse nepoštene prakse bi morali odpraviti in se proti njim boriti. To sem povedala že uvodoma na tem zaslišanju. Sama se bom skušala boriti proti vsem takšnim nepoštenim praksam. Še posebej, ko gre za franšize, ko gre za dobavne verige, za verige storitev, pa ne zgolj za to, čim hitreje bi morali preveriti ta vprašanja in pripraviti načrt za boj proti temu. Poskrbeti je treba za varnost potrošnikov, zaposlenih. Vsi ti vidiki so povezani z industrijo in z MSP-ji. Sama se bom gotovo borila proti nepoštenim praksam gospa <clears throat> benkovska sistem javnega naročanja je eden od vaših prednostnih sektorjev tako ste rekli. To je dobra novica za davkoplačevalce pa tudi za porabo javnega denarja nasploh. Na voljo imamo nove direktive, s tem nove instrumente, možnost za spodbujanje socialnih in okoljskih meril. Upamo, da cena ne bo vedno edino merilo. Imam pa eno vprašanje. Kako in na kakšen način boste poskrbeli za napredek pri javnih naročilih, zlasti v smislu dostopa MSP-jev do teh naročil? kako boste skrbeli za okoljske, socialne standarde, kako boste poskrbeli, da čezatlantska pogajanja tega ne bodo grozila. Dziękuję bardzo. E, wprowadzenie. Najlepša hvala. Izvajanje svežnja z področja javnih naročil je nekaj, s čimer ste se ukvarjali spomladi, tako da si ne morem pripisati zaslug, zato sama bom spremljala zgor izvajanje tega v praksi. Dvema pojavoma smo priča. Obstaja omejeno sodelovanje tujih podjetij na nacionalnih trgih, ko gre za javna naročila. Druga zadeva, ki smo ji priča, pa je nizka udeležba MSP-jev na javnih naročilih. V Evropi najdemo tudi dober zgled, Portugalsko naprimer. Tam so v večjem obsegu začeli izvajati nov sistem javnih naročil in od prvega dne se je povečalo število MSP-jev, ki sodelujejo pri javnih naročilih. Kar pomeni, da je v praksi možno stvari spremeniti s tem, da se celotna zadeva poenostavi. Je pa to povezano tudi z poenostavitvijo upravnih postopkov, z e-upravo in tako naprej. Če države uporabljajo naprimer e-javna naročila v širšem obsegu, potem se tudi sodelovanje MSP-jev poveča, kar je pomembno. Hvala lepa. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Potem bo spet začel predsedovati gospod. Uh, Buzek. Vprašanje bo zastavila gospa Pavake. Hvala lepa, vidim, da imate postdiplomsko uh, izobrazbo in uh, potem ste bili imenovani za ministrico za infrastrukturo in razvoj. Če smem in če se ne motim, ste karjerna birokratka, tako kot Lord Hill. Nobeden od vaših kolegov ne bo izvoljen. Parlament to samo potrdi in komisija je edina, ki lahko začne in sproži mm, odpravo kakšne direktive. Če vas bo parlament zaprosil, da odpravite zakonodajo, naprimer direktivo o delovnem času, ali lahko vi kot karjerna birokratka jasno obljubite, da boste to storili. Proszę mi wierzyć, że znam rolę zarówno prezydent. Chwała lepo. Lepo prosim, wyjaśnijcie mi da vem, kakšna je vloga Evropskega parlamenta in kakšna je vloga nacionalnih parlamentov. Morda obstajajo kakšni nesporazumi. En teden bom senatorka v Republiki Polski. To je izvoljen položaj in nekaj izkušenj imam, kakor vidite. Uh, v funkcijah, kjer je treba biti izvoljen. Zagotavljam pa vam, da bom še naprej nadaljevala z dobrim sodelovanjem z Evropskim parlamentom, zelo bom aktivna in uh, nikakor ne bom preveč posegala v svoje izkušnje kot uh, birokratka. Upam, da me boste bolje spoznali in ko me boste, boste videli, da sploh nisem birokratka. Vem, da lahko javna uprava deluje tako kot dobro in zdravo podjetje. Mislim, da ni treba, da se vračamo nazaj v času. Sodobna javna uprava lahko deluje tako, kot je treba in vsak del javne uprave, kjer sem sama sodelovala, je deloval tako, kot je treba. Zagotavljam vam, da bom spoštovala vse pravice, sama in tudi moje službe bodo tako storile, odnosi z Evropskim parlamentom bodo takšni, kot je treba. Hvala. Uh, well, thank you very much. Hvala lepa. Naslednji je gospod Ivaškevič. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa kandidatka za komisarko. Veliko smo že slišali o sektorju MSP-jev. Verjetno, ker je tam zelo veliko birokracije in eh, politiki temu sektorju ne namenjajo dovolj pozornosti. Čeprav ustvarja največ delovnih mest in največ prispeva k BDP-ju v Evropi. Ali se bo to spremenilo ali ne, bo odvisno predvsem od vas, gospa kandidatka za komisarko vedite prosim, da si prizadevamo liberalizirati pravila in okrepiti prosto trgovino. Pri tem boste imeli zaveznike v parlamentu. Če boste odpravljali birokracijo, vas bomo tudi podprli. Ampak, nekaj mi povete. Okrepiti želite industrijsko bazo v Evropi, po drugi strani pa ste povedali, da boste podprli izvajanje škodljivega svežnja za energijo in to bo dejansko pomenilo, da se bodo podjetja v Evropi zapirala. Hvala. Hvala lepa. Strinjam se, da so podjetja, še posebej mala in srednja podjetja, tista, ki najbolj trpijo zaradi zakonodaje na evropski in nacionalni ravni. To lahko ponovim še enkrat. Drugič. Hvala lepa za to, da ste napovedali svojo podporo. Kar zadeva ukrepe, ki sem jih napovedala, torej pregled obstoječe zakonodaje, preučevanje nove zakonodaje z preizkusom za MSP-je, pa tudi z presojami vpliva, tako prej kot more biti tudi po začetku veljavnosti. Vse to velja. Ampak kar zadeva drugi del vašega vprašanja, s tem se ne strinjam. Že na začetku sem povedala, Reindustrializacija v Evropi je zelo pomembna. Ohraniti moramo visoke okoljske standarde. Ta dva cilja nista medsebojno izključujoča. Pomembne odločitve smo sprejeli, razmišljati moramo o prihodnosti Evrope, o otrocih in o njihovi prihodnosti. Dvoje je pomembno. Reindustrializacija in nova delovna mesta. Tudi to je seveda namenjeno MSP-jem. Industrije, MSP-ji, storitve, inovacije, vse to je povezano. Nič ni mogoče oduzeti. S tem ne bi šli proti zaščiti okolja v Evropi. Zdaj čakamo na Evropski svet, o tem bodo govorili oktober in videli bomo, kaj se bodo odločili. Hvala. Na komisarža za vepovič, pani. Hvala lepa, gospa kandidatka, za odgovore. Sedaj pa gospa Galpelc. Biztos jelöl, tasszonynak ezt a bevezető. Hvala lépa gospa kandidatka, hvala za vaš uvodni govor in hvala, da ste tako zavezani enotnemu trgu in nadaljni širitvi enotnega trga. Vidite, kakšne so ovire. Tukaj sem. Torej. Eno od eh, ovir je težave pri tem, ko nekdo iz ene države članice poskuša v drugo državo članico prepeljati svoje vozilo. Pogajanja so blokirana, zato ker je svet prosil za presojo vpliva. Zanima me, ali vidite kakšno rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse države članice, potrošnike in družbe. Hvala. Hvala lepa. Naj vam povem nekaj iz eh, lastnih izkušenj, gre za vprašanje registriranja avtomobila. Evropski državljani so ta problem ocenili kot enega najbolj problematičnih vidikov življenja v Evropi. Potreba namreč potem, da je treba avto na novo registrirati v državi članici, kamor se človek preseli. Veliko pritožb smo dobili na to temo. eno od pravil enotnega trga je prav gotovo, ali bi moralo biti, zmanjševanje birokracije. Trenutni predlog ne vpliva na evropsko ali nacionalno zakonodajo. Države članice lahko na kakršen koli način želijo obdavčijo rabljene avtomobile, ki vstopijo na njihovo ozemlje. Nekaj želim podariti. Cilj direktive je poenostaviti postopke. To je zelo pomembno za naše državljane. Storila bom vse, kar lahko, da v svetu pridemo do soglasja. To je na seznamu 20 najpogostejših težav državljanov. Hvala. Hvala lepa, gospa kandidatka. Besedo ima gospod Geb. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa kandidatka za komisarko. Večkrat smo že ponovili določene teme. V svežnju za leto 2014 so prav tako omenjeni določeni elementi, ki še niso bili omenjeni, namreč boljše koriščenje meril, kar zadeva socialno pravo delo v zvezi z socialnimi obveznostmi. Ne samo podjetniki, ampak tudi hčerinske družbe morajo spoštovati pravila v zvezi s tem, kako boste poskrbeli, da bodo tudi majhne skupnosti, majhni razpisniki upoštevali ta pravila in jih tudi izkoriščali, kajti to je strateško lahko zelo pomembno za razvoj regije. Drugo vprašanje, ki se veže na to, je razprava v zvezi z direktivo o koncesijah tam smo govorili o tem, da moramo paziti, da ne bo pritiska za, na liberalizacijo vode ali drugih storitev v javnem dobrem. Zanima me, ali imate kakšno zamisel v zvezi s tem. Hvala, predsednik, prekinjam. Hvala lepa. To temo sem nakratko omenila, ampak eh, res gre za pomembno spremembo v zvezi z svežnjem za javna naročila. Obstajajo določeni instrumenti, kjer lahko države članice izvajajo inovativne, okoljoprijazne in socialne klauzule zato da imajo socialne in uh, okoljske ideje mesto v javnih naročilih. To je zelo pomembno za manjše organe, da se te klauzule uvrstijo v javna naročila in da se tudi izkoriščajo. Skupaj z kolegicami in kolegi bomo morali institucije ustrezno izkoristiti. Izkoristiti pa bomo morali tudi tiste institucije, ki so namenjene temu, da podjetja in lokalne oblasti ustrezno informiramo o tem. Poskušali bomo posredovati informacije o tem vsem, gre pa tudi za vprašanje širjenja najboljših praks takšna informacijska kampanja bi se morala začeti k malo. V zvezi z vodo, to ste nakratko omenili, povedati vam moram, da nima nobenega namena, da bi spremenila dogovor med parlamentom in svetom. Mislim, da je dialog z zainteresiranimi stranmi ter državljani ki jih ta tema zanima, nujno potreben. Spremembe niso načrtovane. Pogovor pa bomo nadaljevali. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Bronislav Gerhard. Hvala lepa. Kandidat za predsednika komisije, gospod Juncker, je rekel, da boste prevzeli tudi Evropsko agencijo za zdravila seveda delo tukaj je zelo pomembno. Nekaj me zanima. Morda mm, nimate izkušen na tem področju, ampak eh, ali to ne pomeni, da ne bo pravega ravnotežja med eh, farmacevtsko industrijo in dostopom do ustreznih rešitev in zdravil. Naj vam podam primer Viagre. Američani so pripravili to za misel, ampak dejansko je potem prišlo do domino učinka za cene zdravil po vsem svetu. Zanima me, kaj lahko storimo za to, da zmanjšamo to vrzel med farmacevtsko industrijo in potrošniki ter računi, ki jih oni plačujejo. Sedaj pa pravice intelektualne lasnine, mislim, da tukaj zmagajo lobisti. Hvala lepa. Gospa komisarka, izvolite. Dragi kolega. zagotovim vam lahko, da tisti, ki sedaj obravnavajo zdravstvene vidike, zdravila in tako naprej, bodo to počeli še naprej, če bom postala komisarka. Če odgovorim na vaše vprašanje. Dejstvo, da nimam izkušenj v tej industriji, ne pomeni, da tega dela nisem sposobna upravljati. Prav nasprotno, kakor veste, sem lani postala ministrica za infrastrukturo na Polskem in sem bila uspešna. Torej, vse svoje življenje in vse moje poklicne izkušnje kažejo, da lobisti name nimajo vpliva in zagotovim vam lahko, da bodo takšne prakse prepovedane povsod. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Debake. Izvolite. Ostati želim v tem sektorju. Dobili ste nadzor nad zdravstvenim sektorjem. Mislim, da je to ena prednosti naše industrijske osnove. Še vedno imamo ta farmacevski sektor, še posebej glede na to, da se prebivalstvo stara. Moje vprašanje so zelo konkretna. Kaj boste storili za to, da boste ukrepili ekosistem? Ne gre samo za velike farmacevtske družbe, ampak tudi za MSP. -je. Tudi ti potrebujejo finance, da razvijajo začetne faze zdravil in medicinskih naprav. Kaj boste storili tukaj? Drugič, kakšne ovire vidite za to, da bi industrijska politika lahko pomagala tej industriji? Zanima me tudi, kak kakšne so razprave z državami članicami. Veliko zamud pri predstavitvi zdravila na trgu in dejanskim dostopom do tega zdravila za pacijente prihaja zaradi držav članic. Kaj boste storili za to, da bodo države članice sprejele vašo evropsko politiko, še posebej na tem sektorju, ki je zelo pomembna za zdravje državljanov? Hvala. Hvala za vprašanje, odpoveď, panjom komisar. Izvolite. V vašem vprašanju ste ta sektor obravnavali kot druge sektore in to je še en argument za to, da je dobro, da smo sektor zdravil vključili v širši spektr eh, industrije v Evropi. Sektor zdravil se ponaša za najvišjo udeležbo raziskav in inovacij. Vsa razpoložljiva sredstva iz obzorja 2020 in drugih programov bodo usmerjena inovacijam v tem sektorju. Enako pa velja za podizvajalce, MSP in podobno. To je enako kot eh, v primeru katerekoli druge velike družbe in njenih podizvajalcev. več pozornosti, financiranja moramo nameniti razpoložljivosti financ. V tem primeru financ za raziskave in razvoj ter inovacije. Zagotoviti moramo dostop do trga in kar zadeva cene zdravil. O tem bodo odločile države članice. Komisija tukaj nima besede. Ampak še enkrat ponavljam, v zvezi z zdravili, razpoložljivost in kakovost sta vidika, ki jih bomo obravnavali mi v zvezi z državljani, njihovim zdravjem in varnostjo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Sakorafa. Kirija Bjankovska. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Bjankovska predsednik Juncker je čisto odkrito povedal, da si MSB-ji zaslužijo posebno pozornost in financiranje, zato ker so tako pomembni za gospodarstvo. Ampak finančna sredstva v proračunu za prihodnje obdobje so preprosto preniska. Prav tako je predvidene preveč birokracije. Glede na to, da je v programskih državah v Evropski uniji še vedno zelo veliko težav. Vseeno pa moramo vedeti tudi, da so MSP-ji zelo pomembni. Veseli bodo kakršnekoli podpore. Slišali smo že o potrebi po porožnosti v zvezi z zasednimi naložbami. Kako bo to potekalo? Vprašanje premagovanja nepotrebne birokracije ali boste sprostili merila za upravičeno, zato da bodo MSB-ji prej prišli do denarja. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa kandidatka. Res je. Veliko krat smo to že slišali. Namreč MSP-ji predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva. Ko govorimo o blagu in o storitvah. Res je, veliko pozornosti moramo nameniti MSP-jem. S tem se strenjam. Povem pa vam lahko, da po mojem mnenju ne drži, da bi bilo na voljo malo denarja za MSP-je v posameznih programih če si zadeve podrobno pogledamo, vidimo, da se včasih sredstva pač porabljajo na napačen način, včasih pa je omejen dostop, vendar vsote niso zanemrljive. Če si pogledamo količino programov, ki so razviti na ravni EU, potem lahko vidimo, da so količine znatne. Obravnavati pa moramo tudi raven regionalne politike in proračune posameznih držav članic. Gre za stotine milijard evrov. Vendar poskrbeti moramo za to, da najdemo pravo povezavo med MSP in proračunom. Ne želijo si denarja za nekaj, če se ne potrebujejo. Želijo si ustrezno prilagojen pristop in to bo odvisno od dejavnosti, v kateri so in od regije, v kateri so aktivne. Mislim, da je zelo pomembno poskrbeti, da finančna sredstva iz programa Kosme pridejo v prave roke. Skupaj z direktoratom, odgovornim za regionalno politiko, bomo poskušali zadeve organizirati bolj ciljno usmerjeno. Vemo, da je v številnih državah članicah v preteklosti prišlo do težav. Denar, ki je bil namenjen MSP-jem, pa je včasih ustrezno ciljno usmerjen in potem tudi učinkovito uporabljen. Omenim lahko zasebno javna partnerstva, to bi morali podpirati, vem, da to ni priljubljeno v državah članicah, ampak vseeno si zaslužijo našo podporo. Hvala lepa, gospod Erikson. Uh, ja, Hvala lepa, tukaj sem. Kuku. Odlično. No, sedaj pa usodno vprašanje za človeštvo. Govorim seveda o podnebnih spremembah. Podnebne spremembe moramo omejiti. Včeraj smo imeli tukaj kandidata za komisarja za podnebje, rekel je, da potrebujemo manj fosilnih goriv, plin, premog, to moramo preučiti. Če želimo prispevati k temu, In če želimo biti sila, ki bo pomagala pri izstopu iz pretirane uporabe posilnih goriv v industriji, zato da bi lahko premagali podnebne spremembe, me zanima, ali predlagate, da prevzamemo vodilni položaj ali da ostajamo pri premogu. Hvala. Izvolite. naj ponovim, da je za mene industrija, industrializacija in industrijska politika nekaj, kar ne nasprotuje trajnostni rasti ali okoljoprijazni rasti. To prav tako ne nasprotuje ukrepom, ki so že bili sprejeti na evropski ravni v zvezi s tem vsi tisti, ki premog uporabljajo, ga lahko uporabljajo, ker je to njihova odločitev. Sami se lahko odločijo, kako bodo zasnovali svojo energetsko mešanico, obenem pa morajo seveda upoštevati visoke zahteve na področju okolja. Zato morajo uporabljati bolj napredne tehnologije, inovativne tehnologije, porabiti morajo več za inovacije, zato da ustvarjanje energije iz teh virov ne bo umazano, mora biti čisto. Vendar, po mojem mnenju, ni nasprotja med energetsko in podnebno politiko. Potrebujemo oboje. Pa, pan Marko Zulo. Pa... Marko Zulo. Marko Zulo. Presidente. Komisarju. Hvala lepa, predsednik. Kandidatka za komisarko, danes ste ponovno rekli, da želite uveljaviti ničelno toleranco, ko gre za kršene direktive o storitvah, tako imenovana Bolkensteinova direktiva. Nobenega dvoma ni, da je ta direktiva prispevala k vzpostavitvi notranjega trga, ki je temelj evropske izgradnje, ampak v zadnjih letih se je iz več držav izpostavilo kar nekaj kritičnih težav. Pred osmimi leti je bila sprejeta ta, ta direktiva in na eh, številnih področjih se še vedno pojavljajo težave, naprimer v volantah in tako naprej. Zanima me, kaj boste storili za to, da ta direktiva ne bo škodovala državljanom, temveč jim pomagala. Evropska unija bi morala temeljiti na prostem pretoku blaga, storitev, in prostem gibanju oseb? Ali boste poskrbeli za to, da bo direktiva ponudila odgovore na vse želje in zahteve državljanov? Tudi MSPM bi morali prisluhniti. Hvala. Bardzo dziękuję. Nie... Hvala lepa. Običajno nisem zato, da bi spremenili nekaj, kar se še ne izvaja v celoti naslednje leto dobimo poročilo o pregledu na tem področju in potem bomo vedeli, zakaj prihaja do vrzeli pri izvajanju ali zakaj prihaja do zamud. Mislim, da je to tisto najpomembnejše vprašanje. Zakaj? Zakaj posamezne države članice ne izvajajo direktive o storitvah tako, kot je treba? Ponavljam to, kar ste rekli vi. Nič ne toleranca za tiste, ki direktive o storitvah ne izvajajo če analiziramo trg, preučimo raziskave, bomo morda videli nove razloge, zakaj direktiva o storitvah ni v celoti izvedena. Šele potem bomo lahko razmislili o morebitnih spremembah. Zaenkrat pa moramo razmisliti o tem, zakaj je do tega prišlo in poskrbeti, da bomo direktivo izvajali v skladu s pravili. Hvala lepa, gospod Benston. Hvala lepa. Najprej se vam želim zahvaliti za dober uhodni nagovor o tem, da ste naprimer rekli, da treba zagotoviti dostop do financiranja za MSP. -ja. MSP bodo dobili 2,3 milijarde iz programa Kosme, to je precej malo v primerjavi z drugimi zneski. Omenili ste IEF in EIB, tudi to zagotavlja dobre priložnosti. Imam pa neposredno vprašanje. Danes se posvečamo javnemu financiranju. Zanima me, ali bo komisarka preučila tudi možnosti o tem, da bi uvedli bolj raznovrstne vire financiranja. Preučili bi lahko, na primer, kako bi denar iz pokojninskih skladov in drugih vrst zasebnih skladov sprostili za to, da omogočimo lažji dostop do financiranja za MSP. -e. Hvala lepa. Poleg instrumentov, ki sem jih že omenila, med drugim ste sami omenili kosme, obstajajo tudi drugi. Rekli ste, da kosme znašajo samo 2,3 milijarde evrov. Obozorim pa vas lahko na regionalne sklade. V državi, ki jo najbolje poznam, regionalne sklade za podjetja znašajo 5 milijard evrov. To samo v eni državi. V večini držav je tako, kajti regionalni skladi niso namenjeni samo enim državam in v večini evropskih držav regionalni skladi delujejo. Sveda pa bomo storili vse, kar je mogoče, zato da razvijemo alternativne vire financiranja zunaj bančnega sistema, naprimer poslovni angeli, tvegani kapital in tako naprej. To je svežen, ki ga bomo pripravili ne samo z javnimi sredstvi na nacionalni in evropski ravni, ampak bomo iskali tudi alternativne vire financiranja. To vam lahko povem že sedaj. Hvala lepa. Sedaj pa Edward. Marta. Hvala lepa, gospod predsednik, kandidatka za komisarko. Italijansko predsedstvo in Evropska komisija pravite, da bi morali z industrijsko proizvodnjo do leta 2020 doseči 20 odstotkov BDP-ja. To ste vi danes potrdili, ampak če želimo to doseči, Evropa potrebuje učinkovite in pravične instrumente. Zanima me, kako boste materializirali ta cilj, kako boste poskrbeli za to, da bo ta cilj zavezujoč, kakšne zakonodajne ukrepe nameravate sprejeti za izvajanje tega cilja. Zanima me, ali bo šlo za izvajanje politike od spodaj na vzgor, kaj boste storili za to, da se prepreči množični masovni uvoz proizvodov iz tujine, zlasti proizvodov, ki se proizvajajo na način, ki ne spoštuje okoljskih, delovnih in drugih standardov ter norm. Tu gre za dumping. Kolikor vem, gre v tem primeru za precejšno škodo, ki jo utrpi naša industrija. Mislim, da bi morali standard uveljavljati ne zgolj na mejah, temveč tudi preko meja Unije. Dziękuję bardzo. Hvala. Vsekakor. Omenila sem industrijski sektor nasplošno. Tukaj se izgubljajo delovna mesta in to je eden največjih izzivov. Govorim eh, o proizvodni in zaposlovanju v industrijskem sektorju. Leta 2015, kot sem že omenila, vam bom predstavila načrt ki je povezan z vsemi koraki, ki jih želimo narediti za to, da bo prišlo do ponovne eh, industrializacije v Evropi. Cilj, ki ga imamo, 20 eh, odstotni cilj je za nas zelo pomemben. Moramo pa razmisliti o načinih, kako ta cilj doseči vsa sredstva niso upravičena, naprimer zniževanje socialnih standardov zagotovo ni. Energetska učinkovitost, učinkovitost surovin, vse to nam bo pomagalo priti do cilja. Poleg tega so zelo pomembna tudi znanja in sposobnosti. Vse te vidike bomo morali razvijati eh, v kolegiju, to bom počela jaz v sodelovanju s komisarjem za zaposlovanje. Eh, razvijati želimo industrijo in eh, vsi ukrepi bodo zapisani v načrtu, ki ga bomo predstavili v začetku leta 2015. Trdno verjamem, in to ni samo moje mnenje, Eh, namreč, da je industrija glavni vir inovacij, ko gre za sorovine, za energetiko in tako naprej. In to je pot, po kateri želimo iti. Hvala. Prosil bi vas, da se malo obrnete, pogledate čez desno ramo, kaj ti zdaj bo moja sopredsedujoča eh, gospa Ford postavila vprašanje. Izvolite. Thank you. Occasionally we're allowed to ask questions too. Tudi mi občasno postavljamo vprašanja. Govorili ste o zavezi uh, po uredbi, ki bo bolj podjetjem prijazna, uh, o uredbi o upravljanju. Pogosto eh, študije učinka niso bile pozitivne uh, in uh, taki predlogi. Eh, prej eh, sploh niso imeli vsi eh, predhodne študije vpliva. Ali boste zagotovili, da bodo vsi elementi v predlogu deležni tudi študije učinkov? Če se bodo odkrili elementi v teh študijah, ki uh, Eh, kažejo odločene pomankljivosti ali boste te predloge potem umaknili. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, bala sem se, da bo to vprašanje zelo težavno, ampak odgovorim lahko eh, zelo na kratko, da naredila bom to, kar ste rekli. With the question of Madam Co-Chair, Eh, zdaj eh, z vprašanjem sopredsedujoče sem izgubil eh, vodenje tega sestanka in ji bom kar predal predsedovanje. Mihajl Tojrer iz skupine Alde je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednica, gospa kandidatka za komisarko. Predtem ste omenjali MSP-je, omenjali ste tudi podizvajalce, da so oni podizvajalci. No, vsaj če je bilo tolmačenje pravilno, ampak MSP-ji e so včasih tudi vodilni v genski tehnologiji, v medicinski tehnologiji, v nanotehnologiji, pa tudi v farmaciji. Danes ta podjetja trpijo, zato ker imajo malo prostega manevrskega prostora in so zelo obremenjene zaradi birokracije in pravil, ali ste pripravljeni to birokracijo in pravila postaviti pod vprašanje in sprejeti ukrepe za to, da bi zagotovili večjo svobodo pri raziskavah, za to, da bi MSP-ji e bili manj birokratsko obremenjeni. Še eno vprašanje imam. Kako vidite sporozum TTIP z ZDA? Ali boste kot eh, komisarka za industrijo aktivno sodelovali za to, da bi upoštevali interese industrije? Hvala. Bardzo dziękuję. Hvala. Mislim, da farmacevtska podjetja, eh, enako kot druga podjetja, moramo obravnavati še posebej usredotočeno. Vendar imate prav glede te industrije. Veliko je inovativnih majhnih podjetij na tem področju. Podjetja, Eh, ki lahko prinesejo velike spremembe. So to, lahko odkrijejo novo zdravilo, nov način zdravljenja. In v tej konkretni industriji je eh, število takih podjetij precejšne. Torej, da, taka podjetja bom skušala podpirati, ko gre za eh, poenostavljanje birokracije, pa tudi, ko gre za izboljšanje njihove možnosti za raziskave. E, drugega vprašanja pa se ne spomnim. Gre za interese industrije, še posebej MSP in sporazum o čezatlantskem partnerstvu. E, tudi tukaj lahko odgovorim z da. E, prej mi je zmanjkalo časa. Sama sem že v uvodnem nagovoru želela spregovoriti o tem, ampak upam, da bom z vašo podporo dobila v roke ta portfelj in ena od nalog bo zagotovo eh, naslednja pri avtomobilski industriji in uh, drugih sektorjih bomo upoštevali uh, tudi te tip. Gospoda Rakomi. Hvala lepa, predsednica. Čestitke tudi kandidatki za komisarko za vso to odločnost v besednem izražanju, pa upam, da bo tudi v praksi tako odločna. Kar nekaj držav je sprejelo direktivo o zamudah pri plačilu, ampak te direktive potem ne izvajajo. V Italiji 5000 podjetij propade zaradi tega, ker niso uspela iztržiti plačil za upravljene storitve ali dostavljeno blago. Zanima me, če bi lahko morda kaj storili v smislu obdavčenja na tem področju, da bi podjetja vendarle dobila nekaj sredstev za upravljeno delo. Glede direktive Bolkenstein, mislim, da problem ni zgolj v sprejemanju, temveč v tem, da so nekateri morali spremeniti zakonodajo. To pa je ključnega pomena, če želimo zaščititi potrošnike. Vidim, da se mi čas izteka. Podjetje je treba zaščititi, zato je treba izboljšati izvajanje. Se ste pripravljeni pogajati z vsako državo posebej glede problematike? Thank you for the answer. Prosimo za odgovor. Hvala. Veliko podatkov kaže na to, da je direktiva o storitvah eh, zmanjšala ovire in administrativne formalnosti eh, za podjetja, še posebej za majhna in srednja podjetja. Sama bom še naprej v dialogu z državami članicami, pogovarjali se bomo o obstoj, obstoječih ovirah v zvezi s to direktivo. V naslednjih mesecih bom eh, skušala posodobiti raziskavo komisije iz leta 2012, ko smo eh, dobili študijo učinka direktive o storitvah. Vem, da so države, kot je naprimer Italija, ki so že prilagodile zakonodajo, torej enkrat so jo že prilagodile, zdaj pa potekajo pogovori med komisijo in Italijo in sicer o tem, ali bi morala Italija še nadalje spreminjati zakonodajo. To bo predmet tudi nadaljnih razprav eh, z italijansko vlado in Evropskim parlamentom, kajti prav imate, da je v primeru določenih držav eh, treba zakonodajo spreminjati v več korakih. Še zadnjih deset vprašanj, prosim, če se vsi držite časa. Gospod Sergio Koferati, dobi besedo. Hvala lepa, gospa Benkovska. Verjetno veste, da morajo evropske institucije popraviti strategijo EU 2020. Zanima me, na kakšen način boste vi prispevali k temu pregledu. Bolj konkretno, na katera področja se boste prednostno osredotočili na katerih področjih boste krepili integracijo na notranjem trgu. Zato bi me zanimalo tudi to, kako vi gledate na zonanjo razsežnost enotnega trga. Če sem bolj konkreten, ali se vam zdi, da bi morali uvajati načelo vzajemnosti z drugimi državami? Meni se zdi to pomembno, še zlasti, ko gre za ključne sektore na notrem trgu. Ravno kar smo slišali, za katere gre. Uh, Potem je tu še dostop do trga, javna naročila, varnost proizvodov, zaščita potrošnikov. Načelo vzajemnosti predvsem s tistimi najbolj razvitimi državami je najbolj pomembno. Boste to načelo podprli? Bardzo dziękuję. E... Chwała. Myślę, da bi strategija Evropa 2020 eh, morala skupnemu trgu pripisati ključno vlogo. Ena od mojih odgovornosti bo tudi zagotoviti, eh, da bo ta steber podprt tudi v okviru evropskega semestra. Lahko tudi rečem, da bom naredila vse za to, da zagotovim, da bo skupni trg eh, ključnega pomena v strategiji Evropa 2020. Ko govorimo o sodelovanju s tretjimi državami, in to sem že omenila v svojem govoru, se upoštevajo vzajemne koristi, pa tudi eh, načelo recipročnosti in eh, teh načel se moramo vedno držati. Načelo vzajemnosti, recipročnosti v obsegu, ki ste ga omenili. To bomo vsekakor upoštevali gospod salini eh, v imenu els sam bom izpostavil jeklarsko industrijo z velikim izzivom se soočamo v evropi namreč v tem sektorju lahko prevzamemo vodilno vlogo komisija pravi da je ta sektor ključnega pomena ampak vprašanje je kako uravnotežiti posamezne stvari Stroški energije v Evropi so izjemno visoki in ne vem, kako bomo v tem kontekstu lahko zagotovili razvoj v tem ključnem sektorju. Ta sektor je pomemben, prinaša dodano vrednost, predvsem pa v tem sektorju ustvarjamo delovna mesta. V Nemčiji, Avstriji, Italiji in drugod se soočamo s temi problemi. Zato me zanima, ali obstane možnost za to, da se ustrezno uravnotežita ta dva vidika, se pravi, da se upošteva strateška pomembnost jeklarskega sektorja in tudi vprašanje energije. Potem je pa tu še vprašanje, ki je vezano na vašo prejšnjo vlogo, ministrica. Ali menite, da se lahko uporabijo tudi regionalni skladi za razvoj tega pomembnega sektorja? Dziękuję bardzo. E, Hvala. Jeklarski sektor zaposluje 350 tisoč ljudi v Evropi in predstavlja pomemben del naše industrije. Po zaslugi prejšnjega komisarja gospoda Tajanija imamo zdaj eh, situacijo, v kateri obstaja akcijski načrt EU za jeklarsko industrijo. Ta je bil pripravljen v sodelovanju med komisijo, državami članicami, socialnimi partnerji eh, in drugimi akteri. In uh, moje stališče je uh, podobno. Pot iz krize je že bila uh, definirana tako na ravni EU kot na ravni držav članic. Polovica dejavnosti v tem načrtu je že bilo, bila izvedenih. Na države članice bom uh, pritisnila za to, da izvedejo še vse ostale dejavnosti, ki so v njihovi pristojnosti. Sicer dejavnosti uh, ki še ostajajo v tem načrtu. Tukaj gre za povezave, eh, kot tudi v drugih sektorjih. Eh, Naprimer v avtomobilski industriji govorite o posebnem delu, eh, ki zadeva izgradnjo Torej, tudi druge eh, industrijske veje so možni kupci eh, jeklarske industrije oziroma tukaj obstajajo povezave z drugimi vejami in eh, obstaja velik potencial izkoriščanja skladov, naprimer zato, da se izboljšajo kvalifikacije, da se prekvalificira ljudi in ta sektor zaposluje tudi zelo kvalificirano osebje. Možno je torej sredstva uporabiti eh, tudi iz strukturnih skladov. Mislim, da bi morali združiti več instrumentov in eh, to izvajati dosledno na evropski ravni. Gospa Griffin. Hvala komisija se bo morala boriti proti uh, vse večji uh, socialni in uh, eh, teritorijalni neenakosti. Komisija bo morala zagotoviti, da bomo imeli razvito industrijsko politiko in uh, da bo ta politika zagotavljala rast v mestnih in podeželskih skupnostih. Ne smemo dopustiti, da bi lokalne skupnosti še naprej zaostajale pri rasti in delovnih mestih kot ste rekli, se mora zavezano eh, delovanje komisije nadaljevati pri industrijski politiki eh, in gospodarskih dejavnostih. Torej, katere ukrepe boste sprejeli za to, da boste eh, zaprli vrzel med spoloma in pa med predstavniki različnih ras Eh, v gospodarskem sektorju. Kako boste izkorenili razlike med eh, ljudmi in kako boste zagotovili, da bodo mladi ljudje imeli dostop do delovnih mest in da se bo ustvarila rast v Evropski uniji. Hvala za vprašanje. tema, o kateri ste spregovorili, je eden od ciljev regionalne politike. Namreč cilj regionalne politike je zmanjšati razlike v rasti med posameznimi skupnostmi. Regionalna politika eh, se mogoče v državah članicah podcenjuje, vendar pa deluje povsod, v vseh državah članicah. In kadarkoli smo priče eh, neenakosti v rasti med različnimi regijami, se obrnemo na regionalno politiko. Regionalna politika lahko zelo dobro deluje, ponuja tudi instrumente, ki nam omogočajo, da zapremo vrzeli, ki še obstajajo. Naprimer, Evropski socialni sklad, ki ima po eni strani neprimerno ime, ampak v veliko primerjih lahko pomaga. Omenili ste razlike med eh, možnostmi, ki jih imajo predstavniki določenih eh, rasnih skupin, predstavniki eh, obeh spolov in tako naprej. Govorila bom s kolegico, ki bo odgovorna za regionalno politiko. Sama imam nekaj izkušenj na tem področju. Mislim, da bom te svoje dragocene izkušnje lahko delila z njo. Sodelovali bomo tudi z lokalnimi oblastmi, pa seveda tudi z manjšinskimi skupinami in skupinami, ki so na robu družbe. To bomo uporabili v vseh regijah, še posebej v tistih, ki to najbolj potrebujejo. Hvala. Brigit Kolin Langen je naslednja. Hvala lepa, gospod kandidatka za komisarko. Tudi sama sem vam želela zastavite vprašanje v zvezi z eh, tem, da ste odgovorni za zdravila in farmacijo. Veliko vprašanj ste dobili in mislim, da ste ustrezno odgovorili na ta vprašanja, zato bom postavila popolnoma drugačno vprašanje. Spoznati želim človeka, ki bo brezu tako pomembno področje. Leta 1989 ste bili zelo mladi, ko se je začelo gibanje za demokracijo. Zanima me, kako ste doživeli ta čas, kaj ste se naučili in kaj je tisto najpomembnejše, kar boste v svoji novi funkciji v Bruslju upoštevali zaradi tega. Hvala. Skakujem za vprašanje. Eh. To pa je presenetljivo vprašanje. Skušala bom uh, izhajati iz izkušenj po letu 89 na polskem. Odkrito rečeno so moje izkušnje zelo raznolike. Pet let so se moje izkušnje osredotočale predvsem na otroke, pet let sem bila predvsem mama, potem sem se vrnila na delo pri 30 letih leta 94 sem uh, začela s kariero in potem sem uh, napredovala. Niso bile vse funkcije, voljene funkcije, ampak vse to je vplivalo na mene, takšno kot sem zdaj. Najprej sem se ukvarjala predvsem z regionalno politiko, ampak to je tako ogromen del politike Evropske unije, da iz tega pridobiš eh, resnično veliko izkušenj. Regionalna politika eh, financira vse od industrije do socialnih vidikov eh, manjšin in tako naprej. Mogoče nisem strokovnjakinja, ampak lahko vam povem, da imam svoje mnenje o posameznih delih zakonodaj na tem področju in lahko vam zagotovim, da se bom eh, vračala na svoje izkušnje pri eh, prihodnem delu. Hvala. Dziękuję za to pytanie, chociaż było trochę krępujące. Hvala za to vprašanje, čeprav ni bilo najlažje. Gospa Grapini. Temnat. Uh, Eh, vam ascultat. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa kandidatka za komisarko. Z veliko mero pozornosti sem vam prisluhnila, pravzaprav je prednost, da govorim med zadnjimi. Prebrala sem tudi vaše pisne odgovore. Od vas sem pričakovala več podrobnosti, zato bi rada izpostavila dve vprašanji in prosila za konkreten odgovor. Direktiva o storitvah se ni izvedla v vseh državah članicah, čeprav je naš namen, da s to direktivo ustvarimo nova delovna mesta. Vseeno se pojavlja kar nekaj pomislekov pri izvajanju te direktive v smislu, da bo privedlo do socialnega dumpinga. Kako boste poskrbeli za izvajanje te direktive brez negativnih posledic? Kako boste zagotovili spremljanje izvajanja te direktive na ravni držav članic? Mislim, da je vaš portfelj zelo pomemben za MSP. -je. Ampak moram reči, da z vaše strani nisem slišala nobenega novega konkretnega predloga. Imate kakšen nov predlog na voljo? Dziękuję bardzo. Dla Hvala. V mojem portfelju sta eh, direktivi o storitvah in pa o profesionalnih kvalifikacijah eh, najpomembnejši. Lahko samo ponovim to, kar sem že prej rekla. Naredila bom vse, kar bo v moji moči, da proučim, zakaj se ti dve direktivi ne izvajata. Eh, ti dve direktivi sta bili sprejeti na evropski ravni in treba je zagotoviti, da se bosta izvajali v državah članicah. Če se Evropski parlament ali države članice odločijo sprejeti določeno zakonodajo, potem ni sprejemljivo, da se eh, ti deli zakonodaje ne izvajajo. Seveda lahko obstajajo določene ovire, določeni problemi, to bomo proučili, ampak Eh, raziskali bomo vse možnosti, kako bi direktivi lahko začeli izvajati. Drugo vprašanje lahko ponovite, prosim. Zanima me MSP, imate kakšen nov projekt za MSP, je kaj novega, če se še niste omenili? Eh, eh, Nimam žadnega asa v rankavje, natomjast. E, nimam nobenega asa v rokavu. Ampak, eh, kot sem rekla, se bomo vrnili eh, k tej temi. Veliko denarja je v Evropi, ki pa se ne porablja vedno e, najbolje. Karlo Skojljo. Hvala, gospa Bienkovska. Kar jasno ste spregovorili o varnosti in zdravju. Eh, zdaj razpravljamo o e-klicu. Mm, ta sistem rešuje življenja. Eh, ko vam nekateri govorijo, da ne potrebujemo več Evrope, pa vam lahko jaz povem nasprotno in to kaže tudi ta eh, zakonodaja. Integracija prinaša skupne koristi. Tri vprašanja. Ali bo e-klic prioriteta na vašem seznamu prednostnih nalog in ali boste to prenesli še na druge kategorije vozil, potem ali boste pomagali, da parlament čim prej eh, predstavi in uveljavi to zakonodajo. In In eh, glede izmenjave eh, podatkov, to je povezano tudi s storitvami. Odpowiedź brzmi tak. E, wprowadzenie systemu e-call będzie priorytetem. Izvajanje sistema e-klica bo prednostna naloga. Tukaj govorimo o e, avtomobilih in pa o e, vozilih za dostavo. Pripravljena pa sem to razširiti še na druga vozila, kajti ta sistem res rešuje življenja in ga je treba podpreti. Eh, skušala bom čim prej doseči dogovor o tem in eh, zagotoviti, da se stvar začne izvajati. Razmisliti je seveda treba tudi o varstvu podatkov in zasebnosti. Ko o vsem tem razmislimo in eh, če predvidevamo, da se e-klica ne bo zlorabljalo, v smislu osebnih podatkov. Zagotoviti moramo, da bo ta sistem eh, zagotavljal samo nujne informacije in se ne bo uporabljal za eh, to, da se ljudem sledi. Eh, to bomo čim prej začeli izvajati, čim prej bomo to vključili v naša vozila. Zdaj pa gospa Odenberg iz odbora Juri. Hvala. Moje vprašanje bo mogoče morda bolj podrobno in sicer urejanje tržnih znamk oziroma uredba v skladu s členom 290 pogodbe je bilo predlaganih 64 eh, ukrepov. V tem trenutku se je Evropski parlament eh, dogovoril, da bo to zadevo prenesel na Evropsko komisijo. Eh, svet pa je imel drugačno mnenje o pregledu te direktive. Rekel je, da bi se morali držati 291. člena, ki govori o izvršni oblasti komisije, katerega kriterija bi se morali držati, ko gre za delegirane akte, naprimer, e, eh, naprimer na področju pravic intelektualne lastnine. Eh, in tukaj imam v mislih, eh, kot sem rekla, dokument o tržnih znamkah, o blagovnih znamkah. Povedati, že vprovadzenje eh, sistemu znakov tovarovih je s tem, co... Uvajanje sistema blagovnih znamk, ki so konkurenčne in dostopne, je nekaj, kar majhna in srednja podjetja nujno potrebujejo ena od mojih prednostnih nalog bo, eh, da se začne čim prej izvajati reforma blagovnih znamk. To temo poznam, vem, da je Evropska komisija izbrala delegirane akte. S tem je želela zagotoviti določeno stopno fleksibilnosti in da bi se lahko spreminjali tudi drugi vidiki, ne samo ključni vidiki trenutno poteka v tem dialog. Sem pa trdno prepričana, da je to zelo pomembna tema, predvsem za majhna in srednja podjetja. Tukaj bi morali uporabljati zdravo pamet. Upam, da bomo čim prej našli konstruktivno rešitev. Trenutno vam ne morem še povedati, kakšna bo ta rešitev, ampak obljubim pa vam, da bom naredila vse, kar bo v moji moči, da to zagotovim. To stvar lahko hitro rešimo. Najti moramo samo eh, skupni imenovalec med obema stranima, ki se o tem pogovarjata. Ne bi smeli eh, stvari zavlačevati, o tem se strinjam. Zdaj pa še zadnja tri vprašanja. Gospod eh, Zvevka iz skupine LS, odbor Juri. Hvala. Pa ostanimo še pri temi zaščite industrijske lastnine. To je pomembno za nove tehnologije in za delovanje podjetij v EU. Vrednost majhnih in srednjih podjetij je odvisna od njihovega potencijala. Vrednost vseh podjetij je odvisna od tega. E, in zato so pomembni tudi človeški viri. tudi geografske oznake so eh, zelo pomembne za podjetja. Zdaj pa vprašanje, kakšne poenostavitve lahko pričakujemo v prihodnosti, ko gre za zaščito industrijske lastnine eh, majhnih in srednjih podjetij. Hvala. Kot ste rekli, pri eh, intelektualni lastnini obstajajo številni vidiki eh, in to na več ravneh. Imamo evropski patent, ki je znižal stroške za 80 odstotkov eh, v primerjavi s trenutnim sistemom zaščite. Žal številne države še niso sprejele ustreznih pravnih določb in eh, enako kot v primeru direktive o storitvah bo moja naloga Eh, tudi tukaj, da se to začne čim prej izvajati. Kar se pa tiče reforme blagovnih znamk, je to nekaj, kar je šele pred kratkim prišlo na dan. In mislim, da smo že kar blizu rešitve. To je tema, ki je ključnega pomena za majhna in srednja podjetja. Zato mislim, da se bomo morali hitro odločiti. Videli bomo, kakšne eh, specifične rešitve lahko najdemo za to vprašanje. Sama cenim eh, geografske oznake, te niso obvezne, kažejo pa iz katere regije prihaja določen proizvod. E, tudi na, regiji, evropskih, e, re, na ravni evropskih regij bo to zelo pomembno. E, tukaj moramo ohraniti hitrost dela in ukrepanja. Pa še tajnost sporazumov na ravni komisije pomembno je to za majhna in srednja podjetja, ki si ne morejo privoščiti patentov. Um, Gospa Glenis Wilmot. I'm the rapporteur on medical devices. Hvala lepa, sem poročevalka za medicinske pripomočke in klinične teste. Oboje vpliva na življenje bolnikov. V preteklosti sem bila v stiku z GD Sanko, z komisarjem za področje zdravja, ampak gospod Juncker meni, da je bolje, da je komisar za industrijo in gedi za podjetništvo obravnava ta zdravstveno vprašanje. S tem pošiljate povsem napačno sporočilo državljanom. Pri medicinskih pripomočkih in kliničnih poskusih ne gre zgolj za zaslužek. Pri kliničnih preizkusih smo zahtevali preglednost, to mora biti prednostna naloga, ker je to v interesu varnosti bolnikov. Boste izboljšali ukrepe za zagotavljanje preglednosti nekateri so intenzivno lobirali, da bi razvodeneli ta predlog, predvsem GED za podjetništvo. Veste pa, da smo imeli hude težave, naprimer s prstnimi vsadki PIP. Ali se vam zdi, da bi morali vprašanje medicinskih pripomočkov in kliničnih preizkusov premestiti z vašega področja na področje komisarja za zdravje? Kvesti. Hvala lepa. Kar zadeva prvi del vašega vprašanja, preglednost pri kliničnih poskusih. Evropska komisija se zauzema za preglednost pri kliničnih preskusih. Pobuda za medicinske pripomočke je za nas zelo pomembna, nobenega dvoma ni o tem, morate pa videti tudi drugo plat. Namreč zagotoviti moramo zadostno stopnjo varnosti, zlasti, ko gre za zlorabo podatkov. Nova uredba o kliničnih poskusih po mojem mnenju predstavlja pravo ravnotežje med potrebo potem, da se spodbujajo klinični poskusi na eni strani in zagotavljanjem najvišjih standardov, ko gre za varstvo osebnih podatkov in verodostojnost teh podatkov na drugi strani. Sodelovali bomo z državami članicami, tudi z eh, Evropsko agencijo za medicinske pripomočke. Vse uredbe, ki jih bomo sprejemali, morajo temeljiti na tem načelu. Pri medicinskih pripomočkih in opremi lahko povem to, da so službe komisije analizirale celotno stanje, tudi ko gre za prsne sadke. Ob koncu dneva je potem komisija sprejela odločitev, da v primeru medicinske opreme ne bi smeli uporabljati enakih primi, pravil kot pri medicinskih pripomočkih. Je pa res, da bi morali zagotoviti večji nadzor pri proizvodni. Ta priporočila lahko naprimer zajemajo tudi poseg v industrijsko proizvodnjo. Še zadnje vprašanje, gospa Estaras Feragut. Hvala lepa, gospa predsednica. Imam vprašanje v zvezi z turizmom. Verjetno veste, da je Evropa ključna turistična destinacija na svetu skoraj da 10 milijonov delovnih mest je zagotovljenih v tem sektorju v tem trenutku. Če želimo ostati vodilni na področju turistične industrije, moramo storiti več, vzpostaviti moramo predvsem kakovosten turizem. Lizbonska pogodba nam daje pristojnosti na tem področju. V Evropa je prva turistična destinacija na svetu. Govorili smo o tem, da bi poenotili standarde z področja kakovosti, namestitvenih zmogljivosti v Evropi, da bi poenotili tudi znak kakovosti povsod po Evropi. Drugo vprašanje je dostopnost. Želimo si zagotoviti dostopen turizem, ki bo na voljo vsem, naprimer tudi, ko gre za starejše občane, ko gre za invalide, ko gre za druge ranljive skupine. Skratka, dostopnost turizma je prav tako pomembna. Na to pa je tu še vprašanje izobraževanja. Mislim, da bi morali tudi na področju turizma uporabiti nove tehnologije. Zanima me predvsem to, ali boste na področju kakovosti in dostopnosti razvili skupne kazalnike. Hvala. Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ... E, Hvala lepa za to vprašanje. Namenoma sem omenila turizem kot enega od tistih področji, s katerimi se bomo ukvarjali. Ste pa že sami povedali, da je Evropa največja turistična destinacija na svetu. Polovica ljudi, ki potuje, prispe v Evropo. Se pravi, da je turizem ogromna industrija, s katero se moramo ukvarjati, pa ne nujno na evropski ravni, ko gre za klasifikacijo hotelov, naprimer, s tem se ukvarjajo na nacionalni ali regionalni ravni, večinoma na regionalni ravni. Vseeno pa se mi zdi, da lahko storimo veliko. Turistična podjetja bi morala biti obravnavana kot vsa ostala mala in srednje velika podjetja. Več moramo vlagati v izboljšanje veščin, znanj, v usposabljanje, v izboljšanje poslovnih veščin. Imamo svežen, ki je namenjen MSP-jem in ga lahko uporabimo tudi tu. Sama bom opravila posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi. Morda bi res lahko pripravili neke vrste program ali pa strategijo tudi za turizem v Evropi, pri čemer moramo zagotovo upoštevati tudi posamezne pomisleke, ki sem jih izrazila že na začetku. Namreč ključne odločitve se sprejemajo na nacionalni in regionalni ravni, v to se ne želimo umešavati. Je pa turizem res izjemno pomemben sektor v Evropi, zaposluje na milijone ljudi, tako da bi skupni ukrepi na evropski ravni bili primerni, morda celo selektivni ukrepi, kajti na evropski ravni ne bomo sprejemali zakonodajnih aktov na področju turizma. Lahko morda že ta mesec sprejmemo kakšen ukrep. V času italijanskega predsedovanja bo organiziran tudi turistični forum in tam bodo opravljeni.